človekovih pravic v Iranu. Vem, da se parlament eh, strinja s tem in zato se vam lepo zahvaljujem. In tudi jaz se vam zahvaljujem, gospa Damanaki. S tem je razprava o razmerah v Iranu zaključena. Glasovali pa bomo takoj, ko bomo zaključili z naslednjo razpravo. Na naslednja eh, točka eh, dnevnega reda je Egipt, še posebej primer blogerja Ale Abdela Fataha. Začeli bomo z izjavo gospoda Kaminskega. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, wszyscy... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vsi smo z veliko uh, upanja uh, spremljali dogodke v Egiptu in jih pozdravljamo. Egipt je pomembna država za regijo in za svet. Ne moremo zanemarjati države, ki ima več kot 70 milijonov prebivalcev. Uh, katere kultura je izredno uh, pomembna za arabski svet. Zato računamo na Egipt, da bo nekakšen vzor pozitivnih demokratičnih sprememb in glede na to, da smo sosedje arabskega sveta, je v našem interesu, da Egipt res postane uh, vzorna, sodobna uh, država z delujočo demokracijo v islamskem svetu. Eh, želeli bi si, da bi lahko rekli, da arabske in islamske države eh, ravno tako podpirajo demokratične vrednote, ki jih uživamo v Evropi. Vendar pa nažalost dobivamo vse več signalov, da to, kar se trenutno dogaja v Egiptu, ne daje vzrokov za optimizem. Veliko je primerov kršitev človekovih pravic, kot eh, E, velja tudi za dogodke v zvezi s e, kopti v Egiptu, o čemer smo na zadnje razpravljali in katerih pravice so pogosto kršene. Tokrat pa obravnavamo težave zaradi kršitev svobode govora. Potrebno je torej jasno uh, Eh, sporočiti ljudem in vladi v Egiptu, da podpiramo spremembe, ki se tam dogajajo, ampak da morajo biti te spremembe pozitivne in ne negativne. Najlepša hvala, gospod Paška. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospa komisarka. Hussein Mubarak eh, ni več eh, egiptovski predsednik in s tem se je odprla pot prehodni vladi v Egiptu. Eh, oktobra letos je 25 ljudi ubitih po uh, demonstracijah uh, koptov in mnogi so bili ranjeni in to kaže, da so izgubili občutek za sorazmerje, ko gre za metode. Uh, potem pa uh, prihaja seveda tudi do uh, ukrepov zopr. Um, blogarja in eh, vsi eh, ugotavljajo, da vlada sedaj uporablja avtoritarne metode. Eh, egiptovska vlada ne spoštuje desetega člena eh, konvencije o človekovih pravicah eh, in zlasti, ko gre za eh, ka, obsodbe in mi upamo, da se bo Egipt vrnil k civilnim eh, metodam. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Veržja. Hvala lepa. Eh, mi smo vsi pozdravljali dogodke po arabski pomladi, vendar se stvari spreminjajo. Eh, torej, eh, v Tuniziji se je pravzaprav uveljavljala demokracija, vendar to je edina država, s katero smo lahko uh, zadovoljni. In glede Egipta smo lahko samo nemirni. Eh, mnogi civilisti so uh, pred vojaškimi sodišči. Uh, in bloger Ala Abdel Fattah je bil že zaprt v času Mubaraka in njegov uh, kolega Michael Nabit eh, Sanat je utrpel isto usodo in to pomeni, da eh, sta simbola zatiranja uh, in trpijo vsi, ki kritizirajo uh, Eh, režim in zlasti vojsko. Brez pravičnih sistemov demokracije ne bo. Torej, mi moramo Egiptu poslati jasno sporočilo. Vlada mora eh, zagotavljati pravice vseh državljanov. Hvala lepa. Sedaj je gospod Vigenin. Eh, najlepša hvala, gospod predsednik, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Danes razpravljamo o eh, primeru blogarja Ala Abdel Fataha in eh, njegovega kolege gospoda Sanada. Mnogi so v zaporih in mi seveda zahtevamo, da se jih eh, spusti. Vendar vsi ti primeri so simptomatični za Egipt. Mi vedno znova slišimo o represijah zoper aktiviste za človekove pravice, zoper novinarje in mnogi tisoči eh, so bili pred sodišči od eh, marca naprej. Še vedno velja uh, vojaški eh, eh, zakon in eh, s tem se sodi tudi pred vojaškimi sodišči. Še vedno ne vemo, kaj se je zgodilo v Kajru, ko je bilo ubitih 25 ljudi. Razočarani so vsi, ki so si želeli boljšo prihodnost za Egipt. Mi vsi vemo, da je pot v demokracijo težavna in dolga. Eh, odhod Mubaraka je bil nek pretres, nastale so nove, eh, novi tektonski premiki. Sedaj pa pričakujemo tudi popotresne sunke, vendar mi moramo zagotoviti, da bo Egipt šel eh, še naprej po poti demokracije in da bo ostal na tej poti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Esaja je naslednja. politiikkaa ja ihmisoikeuksia sekä sen oikeusvaltiokehitystä. E, torej, mi moramo seveda egipčanom pomagati e, v tem obdobju e, vendar mednarodna skupnost ne more sprejemati kršitev temeljnih pravic človekovih pravic in v tej rezoluciji za blogarja Ala Abdelaha Fataha eh, se moramo angažirati tudi zaradi tega, ker so njegov primer obravnavali pred vojaškim sodiščem. Eh, vse se je začelo z mirnimi demonstracijami v Masperu, to so demonstracije za pravice krščanskih koptov, tu so ubili številne ljudi. In uh, treba je tudi vedeti, da so sodili uh, eh, blogarju pred vojaškim sodiščem. Mi moramo seveda uh, zagotoviti, in, da bo Egipt spoštoval temeljne pravice vseh. Hvala lepa, gospa Šake. Gospod predsednik, gospa komisarka, kolegice in kolegi, egipčani so spregovorili zelo jasno, da hočejo sami odločati o svoji prihodnosti. Želijo priložnost, nič korupcije, želijo spoštovanje človekovih pravic. In mi smo to podprli. In bili smo skromni. E, pri odločitvah, eh, eh, ki so bile sprejete v preteklosti eh, v določenih državah članicah. Želimo dobro sodelovanje z Egiptom, vendar s kakšnim Egiptom? Če si ogledamo, kako vrhovni svet oboroženih sil kaže iste značilnosti kot Mubarak, sem zaskrbljena. Več kot 12 tisoč eh, civilistom so sodili pred vojaškim sodiščem. To se mora ustaviti, eh, kajti vojaška sodišča nimajo nobenih, nobene legitimnosti in eh, to ni v skladu s splošno deklaracijo o človekovih pravicah. Ena izmed zadnjih žrtev je bloger Ala Abdel Fatah. Jutri bo praznoval rojstni dan v nabiti eh, celici v zaporu. E, sedaj čaka na e, e, sodbo, čaka tudi na rojstvo otroka. Vsak dan bo rodila žena fantka. Vsi so upali, da bo nastal nov Egipt, ki bo dal priložnosti za nove generacije. Sin se bo imenoval po Haledu, ki ga je ubila policija. In to je eh, tudi simbol, on je simbol, Allah Abdel Fattah je simbol za vse, ki so v, zapo, v zaporu, vključno z Michaelom Nabitom uh, eh, Sanadom. Uh, borijo se za resnično demokratičen Egipt in zaradi tega je treba uh, izpustiti vse zapornike, vesti jim, soditi na civilnih uh, sodiščih. Uh, upam, da eh, bo deklaracija ustrezno prevedena v arabščino in upozorjam tudi, da ime Ale Abdelaha Fataha ni pravilno zapisano. Hvala lepa. Gospa Brandner, eh, torej Egipt je sedaj zopet na robu in ponovno so ogrožene svoboščine človekove pravice. Od marca 2011 so več kot 12 tisoč civilistom sodili pred eh, vojaškimi sodišči podobne usode eh, so se pojavile. Eh, mnoge so eh, mučili. Mi želimo civilna sodišča za civiliste in v tem okolju seveda sedaj ne morejo organizirati resnično demokratičnih volitev. Tu morajo jasno podpreti človekove pravice. In Treba je pozvati egipčane naj ustavijo sojenja pred vojaškimi sodišči in sprejeta, naj sprejme vse potrebne uh, ukrepe za normalizacijo. Treba je spoštovati človekove pravice. Vse drugo je nespremljivo. Mi smo tudi pozvali visokega predstavnika naj podpre uh, Evropski uh, parlament, ki je že večkrat obsodil uh, sojenje civilistom pred vojaškimi sodišči mi nimamo nobene izbire. Če bomo samo gledali, bomo izgubili našo verodostojnost. Prava verodostojnost prehaja samo s človekovimi pravicami in stabilnostjo. Egipčani so lahko ponosni na to, kar so eh, dosegli in mi moramo pomagati, da bodo pač eh, ohranili svoje dosežke in da bodo dejansko uresničili svoje sanje. Svoje sanje. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu političnih skupin gospa Makovej za ELS. Blogerul Alan Abdul Fatah je unul din aprok. Bloger Ala Abdel Fatah je eden izmed 12 tisoč civilistom, ki so jim sodili eh, na vojaških sodiščih od začetka eh, revolucije. Eh, Eh, bil je aretiran 9. Eh, oktobra po mirnih eh, demonstracijah. Tu pa so oblasti zelo nasilno reagirale na demonstracije. 25 oseb je umrlo, 300 pa jih je bilo ranjenih. Treba je um, zahtevati uh, Eh, od eh, egiptovskih eh, oblasti naj nehajo soditi civilistom pred vojaškim sodiščem. Potrebna je neodvisna resna preiskava glede nasilja v Masperu. Mi moramo biti vsi pozorni na to, da bo, eh, mi moramo vsi bedeti na tem, da bo eh, egipčanska revolucija dejansko prinesla demokracijo. Eh, hvala lepa, gospa Geringer de Ottenberg za socialista in demokrate. Hvala lepa. Zaprtje blogarja Ale Abdela Fataha je alarmanten signal kršit kršitev človekovih pravic. Um, V Egiptu on je bil zelo pomemben novinar, ki je opisoval dogajanja med eh, revolucijo. Eh, 30. oktobra ga je pozval vojaški tožilec, ki, eh, ki mu je očital napad na vo, oficirje v Kajru. E, eh, ustrajal je na sojenju eh, pred vojaškim sodiščem. Eh, tu pa ne gre za posamezen izoliran primer, kajti začasna vlada eh, ima ustrezne instrumente za zapiranje eh, protestnikov, novinarjev in podobno. Eh, sodili so več kot 12 tisoč eh, osebam pred vojaškimi sodišči in mi se zauzemamo za varstvo človekovih pravic, za svobodo, vendar tudi začasna vlada v Egiptu mora spoštovati te pravice. Hvala lepa, sedaj pa gospod Tavareš za uh, zelene. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ala Abdel Fattah je bloger iz uh, Egipta, ki je bil v zaporu že v času Mubaraka, ker je uh, ustvaril blog brez cenzure. Uh, bilo je takoj rečeno, da se uh, nočejo uh, vrniti torej v. Uh, Ehm, domovino, torej iz izgnanstva so se vrnili, v, sta, sta se vrnila eh, on in še nek drug bloger v Egipt eh, in eh, režim ju je spremljal, opazoval. Potem so ga spet zaprli in obsodili pred vojaškim sodiščem. Drugi bloger pa se tudi zauzema za odpravo vojaških sodišč za civiliste, vendar tu ne gre samo za ta dva blogerja, temveč tudi za tisoče e, drugih oseb, ki so jim sodili pred vojaškimi sodišči. Mi jih moramo podpirati, mi se moramo zauzemati za njih, lahko pa storimo še nekaj drugega. In sicer mi ne moramo vedno samo reči, da se strinjamo z eh, novim vojaškim režimom. E, to ne more biti e, Mubarakov režim brez Mubaraka. Mi smo e, imeli že dovolj potrpežljivosti, nismo do sedaj še ničesar storili seveda obstaja verska nestrpnost, vendar za tem tiči eh, vojska. Mi moramo nekaj storiti, mi eh, Ne moremo samo prijateljevati s tem eh, režimom, mi moramo poskrbeti za varstvo manjšinskih pravic. Ne smemo imeti prav nič eh, tolerance za kršitve človekovih pravic in to mora tudi uveljavljati gospa Eštonova. Hvala lepa in sedaj gospod Črnečki za ECR. Hvala lepa, gospe in gospodje. Priča smo koraku nazaj. Na zadovanje, ko gre za človekove pravice v Egiptu. Sanje o pomladi, ki so jih sanjali v Egipu, naj bi prinesle spoštovanje človekovih pravic in vse to skupaj se je izkazalo za iluzijo pred nekaj meseci. Smo videli, da ni dovolj, da odstranimo diktatorja, ampak je potrebno tudi poskrbeti za tiste, ki so za njim. In treba je vedeti tudi, kdo prevzema oblast. Ljudje, ki so nas na to opozarjali, so imeli prav na nek način je vladala iluzija svobode, ki danes, danes ne velja več, tudi kar zadeva svobodo izražanja. Tudi sam sem bloger, tudi sam imam blog že sedem let in zato sem solidaren s tistimi, ki jih je eh, zdaj. Zasledujejo v Egiptu gospod Maštalka, GUE NGL za eno minuto. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, primer Ale Abdela Fataha je samo še en primer za to, kako brezupne so naše politike. Arabska pomlad je prinesla neznane predstavnike z neznanimi interesi, ki imajo različne poglede. Naučili smo se, da ne smemo podpirati tistih, ki so lačni oblasti, samo zaradi tega, ker vihrajo za zastavami in slogani o svobodi. Afrika ima dolgoročne probleme, ki so tudi posledica nekdanjega evropskega kolonializma. In to lahko vodi samo v nove probleme, če se bomo tukaj na ta način obnašali, kar smo opazili pred eh, vojno v Iraku, mm, stano nasprotovanje Irano, ne da bi iskali kompromisov. Bojevanje je toliko eh, cenejše in lažje kot eh, graditev v miru. Zdaj pa imamo milijone iraških beguncev, in nasilje v Siriji. Zato moramo izražiti mnenje na kulturni način. Podviram Turčijo pri pozivih za ukrepe proti Siriji, ne vem pa zakaj bi bilo eno pri eh, Sircih obsojanja vredno, pri Kurdih pa enako. Človekove pravice bi morale biti za vse enake. Gospod Kelly ima besedo. Hvala lepa. Egipt je lepa dežela, zelo privlačna dežela, zelo romantično, z zgodovino, ampak vojaška zgodovina ji ni prinesla veliko, mu ni prinesla veliko. Tudi zatiranje koptskih kristijanov nikakor ni sprejemljivo in to pravim kot kristijan in kot član Evropske ljudske stranke ki je krščansko-demokratska stranka in storiti bo treba več za to, da stopimo v bran kristjanom in vsem, ki ga zatirajo zaradi veroizpovedi. Primer gospoda Fataha je še posebej pomemben danes. Čestitati mu je treba za pogum, ki ga je pokazal in obsoditi moramo uh, vojaško represijo nad njim, ki ga je zaprla vse egipčane bi morali pozvati, da ne sodelujejo z vojaškimi sodišči, tako kot gospod Fatan je želel. In boriti se moramo za mir v imeno prebivalcev Egipta. Hvala lepa, gospod Keli, gospa Kreto. E, gospa komisarka, gospod predsednik, mi smo vsi aplaudirali spremembam e, v okviru arabske pomlade. Mi smo bili e, solidarni s vsemi, ki so se borili za svobodo v egiptovski prestolnici, vendar spremembe so minimalne vojska vlada silo in ne spoštuje eh, mednarodnih eh, sil eh, in mednarodnih organizacij. Torej, tu so tudi nastopili super krščanske kopte. 12 tisoč civilistom so sodili pred vojaškimi sodišči po pacu Mubaraka. E, torej, mi e, moramo pomagati procesu demokratizacije. Torej, Ala Abdel Fattah je zavrnil sojenje pred e, vojaškim sadiščem, kaj ti meni, da je pristransko. Zahtevamo e, osvoboditev Ala Abdel Fattaha in želimo, da se zagotovi nepristransko uh, sojenje pred civilnim sodiščem. Torej, mi moramo seveda zagotoviti, da se take zlorabe v Egiptu ne bodo več ponavljale. Hvala lepa, gospa Korhola. V začetku oktobra je prišlo do oboja 25 ljudi v Kajru ob demonstraciji koptskih kristijanov. O tem smo govorili že prej. V Egiptu so že 12 tisoč ljudi obsodili pred vojaškimi sodišči na mesto pred civilnimi sodišči. Znani bloger Fatah. Njegov primer je postal eh, aktualen v zadnjih dneh, eh, saj je ne sprejema sojenja pred vojaškim sodiščem. To je pomemben korak, želi eh, sojenje pred civilnimi sodišči, kar bi morala biti temeljna pravica vseh eh, ljudi. V Egiptu smo v pomeni po prihodni fazi, ko gre za izgradnjo demokracije, mediji so imeli pomembno vlogo pri arabski pomladi tudi v Egiptu in eh, volitve bodo pokazali, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Egipt želi biti demokratičen, se zaveza v demokraciji in zato moramo poskrbeti in se boriti za demokratične razmere. Hvala lepa, gospod Preda. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mi smo o tem že razpravljali na prejšnjem plenarnem zasedanju. Razpravljali smo o človekovih pravicah v Egiptu. Eh, eh, treba je to tudi eh, izpostaviti v Združenih narodih. Treba je povedati, da je situacija v zvezi z pravico svobo izražanja in združevanja zaskrbljujoča. Treba je zahtevati takošno izpustitev Ala Abdel Fataha. Tu gre za disidenta v času Mubaraka, ki je danes spet v zaporu. Eh, sodilo mu bo vojaško sodišče zaradi tega, ker si je drznil kritizirati eh, eh, oborožene sile pri dogodkih v Masperu. Torej, dejal je, eh, da, se, da ni pričakoval, da se bo po egiptovski eh, revoluciji znašel v zaporu. To pomeni, Eh, da moramo tudi mi eh, storiti vse za to, da se ne bo več civilistom sodilo pred vojaškim sodiščem. To ni demokracija. Zdaj pa tako jamete moje pozornosti in prva je bila gospod Zaborka. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod komisarka. Bloger Ali Abdal Fataha so obsodili delovanje proti vojaškim silam med demonstracijami, tistim, ki so ubijali nedolžne ljudi. Pripravili so ga pred vojaško sodišče, če tudi ni vojak, eh, zato je obtožil tiste, ki so izvajali nasilje, ki so še vedno na svobodi. To situacijo na Slovaškem poznamo, kaj. Kaj je 1988, so komunisti v Bratislavi prav tako uporabili policijske sile, kristijani, ki so zahtevali svoje temeljne pravice, so bili obsojeni. Evropski parlament mora v imenu vseh kristijanov eh, podati pomemben signal egipčanov. Želimo, da egipčani eh, vedo, da Evropa zahteva spoštovanje temeljnih pravic in svobodo vero izpovedi, brez takšnih eh, jamstev za pravice ne bo mogoče ustvariti trajnega miru. Gospod Ripo ima besedo. Hvala lepa. V celotni arabski pomladi so mediji odigrali pomembno vlogo. Na osnovi socialnih medijev smo dobivali poročila, informacije o zahtevah eh, ljudi pod več demokracije. O Siriji ne bi bili ničesar brez teh pogumnih ljudi, ki so pripravljeni tvegati svoje življenje za to, da poročajo o dogajanju v lasni državi. V Egiptu smo se zdaj znašli v eh, pomembni fazi prehoda na demokracijo. Egipt je postavljen pri velike izzive. Zaprli so blogerja Nabila Sanada, Nabila Sanada, zdaj pa so obsodili še gospoda Fataha. Nobenega blogerja oblasti ne bi smele zasledovali, ker ti svoboda izražanja je eno osnovnih stebrov družbe to ne bi smelo biti kaznjivo. Evropska unija mora biti konsekventna, moramo pomagati evropskemu ljudstvu pri izgradnji demokracije na mir način. Hvala lepa, gospod Vojčekovski. Hvala lepa. Zelo obžalujemo, da smo po arabski pomladi, prišli v jesen in zimo in do kršitev človekovih pravic. Še najbolj pa me skrbijo, skrbi množično zatiranje kristjanov. Zelo smo kritični do sebe, pripravljene resolucije, že pri majhnih kršitev zopr eh, tudi zelo majhne verske manjšine v Evropi. Kristijani posod po svetu pa se srešujejo z velikim zatiranjem, sploh v Egiptu je situacija izjemno težavna. Takšno eh, zatiranje obsojamo in pozivamo Egipt, da spreme odločne korake za obsodbo tovrstnih dejanj. Civilizirane države ne bi smele tega tolerirati gospod Karas, eh, modri karton ali kasneje? Gospa Basesko. Najlepša hvala, gospod predsednik. Če primerjamo eh, egiptovski eh, eh režim z drugimi, ki ne spoštujejo eh, Eh, človekove pravice, bi lahko rekli, da situacija Ala Abdel Fataha sploh ni tako slaba, vendar Egipt želi postati demokracija in zaradi tega mora tudi spraš, eh, spoštovati eh, temeljna načela. Civilisti v demokraciji ne hodijo na vojaška sodišča. To je morda zveni kot nekaj nepomembnega, pa to ni nepomembno eh, take izjeme eh, odpirajo pot eh, k velikim zlorabam. In eh, sedaj smo eh, v trenutku, ko mora Egipt. Eh, uspostaviti temelje za pravo demokracije. E, demonstracije krščanskih e, koptov e, so tu tudi marsikaj pokazale in morajo seveda nehati preganjati kopte. Livro. Pa lepa, gospa Gomeš je naslednja. Država se je osvobodila diktature, cenzuriranje in podobno. Pozno se je to zgodilo delo pri nas in vemo, da je svoboda izražanja nujno potrebna, če želimo doseči nekaj pozitivnega. Zdaj pa ne gre za spoštovanje temeljnih pravic, ko gre za Majkla Nabila Sanada, ki so ga zaprli. Dramatični znak je tega, kar se trenutno v Egiptu dogaja gre za izdajstvo tistih, ki so se borili za demokracijo, za svobodo na eh, trgu Tahir. Treba je podati jasno sporočilo visokim predstavnikom Egipta in tudi komisarijatu Združenih narodov za človekove pravice. Moramo zahtevati spoštovanje človekovih pravic, e, egipčanske oblasti se morajo primerno vesti. Hvala lepa. Gospod Šliter je naslednji. Våren 1848 svepte en våg av demokrati över Europa. 1848 je val demokracije zajel Evropo. Arabska pomlad, upajmo, ne bo doživela enake usode kot v Evropi leta devetnajststo osemintrideset, ko je bila moč ponovno iztrgana iz rok ljudstva. Ne glede na to, ali nekaj naredi vojaška eh, sila ali to naredi civilna sila. Bolj bi se morali zauzemati za civilno družbo, za ustreznimi sodniki in tako naprej. Na ta način bi bilo mogoče bolje pomagati ljudem, ko je prišla arabska pomlad. Tako jim moramo tudi pomagati, da ne bodo tako propadli kot eh, mi. V tem roku diskutujemo na temat situaciji v Egipčiji za každim razem v kontekstu. Hvala lepa. Vedno znova govorimo o kršitvah človekovih pravic, ko govorimo o Egiptu, spet gre tudi za zadiranje kristijanov. Danes govorimo o blogerju, ki je kritiziral egiptovske oblasti in je protestiral proti uporabi sile strani vojske. Evropska ustava zagotavlja svobodo veroizpovedi, vendar pa oblasti delujejo, kot da teh pravic ne bi bilo. Zapirajo novinarje, blogerje člane nevladnih organizacij, ki se izražajo proti situaciji, ki vlada v Egiptu. Zatirajo tudi egiptovske kristijane. Egipt eh, potrebuje našo pomoč, zato bi morali pozvati oblasti v Egiptu, da storijo vse, da dobijo našo pomoč. Našo pomoč moramo pogojevati z spoštovanjem človekovih pravic in zahtevati, da vojska v Egiptu upošteva človekove pravice. Gospod Jar je naslednji. Egipt je pomemben faktor v tej regiji, je stabilna demokratična država, na tem mestu bi stabilizirala celotno regijo. Vsaka država mora najti svojo pot do demokracije, to seveda drži. Imamo pa tudi človekove pravice, ki niso deljive, pravica do eh, izražanja, pravna država, človekove pravice, ki niso eh, vprašanje za razpravo. Pomembni signal oprostitve eh, gospoda Abdela Fataha bi bil pomemben signal egiptovskih oblasti, po katerem bi moral Egipt tudi meriti. Predlagam, da se Evropski parlament trajno zauzema za to, da v Egiptu ne bodo samo govorili o človekovih pravicah, ampak jih tudi resnično spoštovali. Hvala lepa. Hvala lepa in zadnje, in zadnje besedo ima gospod Karas. Möchte Sie nur darüber informieren, dass ich in wenigen Minuten zu. Nein, was, äh eh, informiral o tem, da potujem kmalo v Berut, potem pa v Egipt. Tam bo šlo za ta vprašanja, resolucije in eh, izjavi, ki ste jih podali, bom razumel kot osnovo za mojih, moje razgovore in referate. To je samo umevno. Arabska pomlad je sicer mimo demokratična pomlad pa se še ni začela. Brez razprave in uh, svobode vero izpovedi ljudi brez uh, volitev, ki bodo poštevali ta osnovna načela, ne bomo mogli stopiti pogumno v prihodnost. Zato se zahvaljujem za te resolucije. To je zame pomembna prtljaga, ki jo bom vzel s seboj listina temeljnih pravic predstavlja osnovo za vse aktivnosti vseh nosilcev funkcij, ne glede na to, kjer v Evropi se oglašajo. In to je naša osmeritev eh, pri zagotavljanju pravne države in demokracije. Najlepša hvala, zdaj pa še komisarka Damanaki. Najlepša hvala, predsedujoči spoštovani poslanci in poslanke, spoštovanje temeljnih demokratičnih vrednot in človekovih pravic je podlaga eh, odnosa Evropske unije z njenimi sosedami. Drugi člen pridružitvenega sporozuma med Evropsko unijo in Egiptom določa, da odnosi med obema stranema morajo temeljiti na spoštovanju temeljnih demokratičnih načel in temeljnih pravic, ki seveda vključujejo tudi svobodo veroizpovedi, svobodo združevanja in svobodo izražanja. V imenu visoke predstavnice in komisije v celoti naj povdarim, da eh, širitev in eh, ponovna vzpostavitev eh, vojaškega prava v Egiptu in eh, nadaljevanje tudi v času prihajajočih volitev predstavlja razlog za zaskrbljenost. Če posebej, eh, ker to prizadeva svobodo izražanja, delovanje civilnega pravosodja in pravico do sojenja v skladu z mednarodnimi standardi. Uh, potreba po zagotavljanju civilnega reda je legitimna, vendar pa mora biti to zagotovljeno v skladu z mednarodno listino o političnih in eh, civilnih in državljanskih pravicah in drugimi mednarodnimi instrumenti. To ne sme eh, ovirati duha in pričakovan revolucije z 25. januarja. Enako velja tudi za prizadevanja egipčanov po demokratičnih volitvah. Nažalost, pa je bila ponuda, ponudba Evropske unije, da bi poslala pazovalce volitev zavrnjena strani egipčanskih oblasti. Te so prepričane, da bi bili mednarodni opazovalci volitev eh, neke vrste vmešavanje njihove domače zadeve. Vseeno pa bo Evropska unija nudila pomoč pri volitvah preko usposabljanja več tisoč domačih nadzornikov volitev in z dejavnostmi za izgradnjo zmogljivosti za volilno komisijo. Egipčanske oblasti morajo eh, čim prej eh, umakniti v, eh, vojaško pravo in zagot, eh, preprečiti, da bi še naprej obstajala možnost pridržanja brez sojenja. Ravno to se je namreč eh, zgodilo z blogerjem Ala Abdel Fatahom, ki je obtožen z, e, nasilja proti oboroženim silam in napada na vojaško osebje pred eh, televizijsko hišo v Masperu 9. oktober 2011. Vojaško sojenje civilistom Eh, obtožencem onemogoča eh, vse ukrepe, ki so na voljo civilnih, na civilnih sodiščih. Nažalost, kljub obljubi, da ne bo več prišlo do vojaških sojen eh, civilistom, se to še ni uresničilo. Evropska unija vedno znova opozarja na problem vojaškega prava in na problem sojanja civilistom pred vojaškimi sodišči, kar velja tudi za primer gospoda Fata in Sanada. V tem kontekstu je Evropska unija izpostavila tudi zaskrbljenost eh, zaradi razumevanja izjem, eh, v okviru katerih se vojaška sonja lahko nadaljuje. Najlepša hvala. Hvala vam, gospoda Manaki. Kolegi in kolegice, razprava o Egiptu je torej s tem zaključena in to pomeni, da lahko preidemo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o šestih predlogih resolucij o Iranu. Gre za nedavne primere kršitev človekovih pravic v Iranu.